ukvarjali z gradnjo gospodarstva. Would... Gospod, eh, gospodje in gospe, v angliščini bom to prebral, upam, da vam bo lažje. Gospod eh, David Martins uh, zamuja zaradi tega, ker je, ima probleme z letalom. On je uh, tukaj na dnevnem redu kot poročevalec in zaradi tega vas prosim, da bi poročilo gospoda Martinsa, o, ki govori o spremembah um, statuta, nekaj, kar bomo obravnavali na koncu našega današnjega zasedanja. Gre za spremembo vrstnega reda dnevnega reda, ne pa vsebine dnevnega reda. Zato prosim, eh, da se o tem strinjate. Naš poročevalec mora biti prisoten med razpravo v njegovem poročilu. Ker gre za formalno spremembo dnevnega reda, vas eh, moram prositi za strinjanje in upam, da bomo se glede tega strinjali. Dobro, hvala lepa, kolegice in kolegi. Ne.